da danes tukaj pozdravljamo delegacijo poslancev in drugih obiskovalcev iz parlamenta v Mongoliji in pa misijo Mongolije v Evropski uniji. Zdaj so zauzeli svoja mesta na diplomatski galeriji. Člani delegacije so tukaj v Bruslu skupaj s svojimi kolegi iz Evropske unije in imajo več medparlamentarnih srečanj z evropskimi kolegi in to je pomembno za krepitev odnosov med Evropskim parlamentom in mongolskim parlamentom. Obiskovalci so imeli tudi priložnost iz prve roke spoznati delovanje našega parlamenta. Želim, da bi se tukaj v Evropski uniji lepo imeli še naprej. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je glasovanje o poročil gospe Etwol o ukrepih skupnosti v zvezi s kitolovom.